prosim, da z ustreznim spoštovanjem prisluhnete temu, kar bom povedala na zapisnik. Tako da vam dam kakšen trenutek še, da se posedete. Hvala lepa. Oh, sorry. No, no, no, no. Can you just address the point about... Tako, kolegice in kolegi, hvala lepa, zdaj pa vas resnično lepo prosim, če lahko nadaljujemo. Kolegice in kolegi, še enkrat prosim za mir v dvorani. Rada bi vas obvestila o dveh zelo resnih dogodkih, ki sta se odvila in eh, mi kot parlament želimo ustrezno tudi izraziti svojo eh, skrb in sočutje s tistimi, ki so bili žrtve teh dogodkov. V petek 30. oktober je izbruhnil grozovit požar v nočnem klubu v Bukarišti, kjer je 300 do 400 ljudi, večinoma eh, najstnikov eh, in eh, mladine v 20 letih, prišlo na koncert. Vsaj 46 ljudi je že umrlo, približno 100 jih je še vedno v bolnišnici, številni v kritičnem stanju izražamo sočutje z družinami in prijatelji žrtev. Prav tako smo izredno zaskrbljeni zaradi novice, da je rusko letalo strmoglavilo v Sinaju in vseh 294 ljudi je izgubilo življenje, zato tudi družinam žrtev in ruskemu narodu izrekamo sožalje. Gospod Negresku, beseda je vaša. Koleč, doamnă președintă, dragi colegi, am luat cuvântul pentru că... Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Zato, ker sem jaz eh, zaprosil Evropski parlament skupaj z ostalimi romunskimi poslanci, da se poklonimo 50 smrtnim žrtvam tega požara, ki je izbruhnil 30. oktobra v Bukarešti. Gre za mlade, tako kot sem eh, mlad jaz. Številni se še vedno borijo za življenje in gre za pomemben izraz solidarnosti z romunsko družbo v teh zelo težkih časih. Hvala vsem poslancem in poslankam, ki so tudi ponudili svojo pomoč v teh težkih časih.